appointment. The appointment was 3 p.m. So začeli naj bi ob 3. Nekaj minut smo imeli mm, zamude, zato bomo sedaj začeli z 9. točko dnevnega reda. A debate on the European Union internal security. Imeli bomo razpravo o strategiji notranje varnosti Evropske unije. Najprej bomo slišali predstavitev komisije in Hosija, to je stalni odbor za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti. Poročevalka je Rita Borselino. Na zadnji medvladni konferenci 5. oktobra o demokratični odgovornosti in strategiji notranje varnosti je komisija napovedala svoje prvoletno poročilo in predsednik Kosija je podal prvi niz informacij na to temo. In sedaj smo prejeli poročilo komisije, svet pa prosimo za dodatne informacije v zvezi z notranjo varnostjo. Our own initiative report. To je osnova za poročilo na lasno pobudo, ki ga pripravlja Rita Borselino. S tem dopolnjujemo delo gospe Alfano o organiziranem kriminalu in gospe Intfeld o ocenjevanju ukrepov za boj proti terorizmu. Najprej bo imel besedo gospod Miloslav Komarek, ki ga pozdravljamo. On je podpredsednik Kosija, stalnega odbora za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti in gospod Nunes Dalmeira v imenu komisije. Povedala nam bosta več o tem, kakšno je trenutno stanje. Miroslav Kumar. Najprej Miroslav Kumar. Thank you very much, Mr. Chairman. Najlepša hvala, predsedujoči. Spoštovani evropski poslanci, gospe in gospodje, v imenu Adama Repanskega, ki je predsedujoči Kozija, ki žal ne more biti navzoč temu sestanku zaradi nujnih obveznosti, ki zahtevajo njegovo navzočnost. Dovolite, da vam predstavim sedanji evropski cikl eh, v okviru Kozija, stalnega odbora za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti. Stalni odbor na področju notranje varnosti, eh, ki ga imenujemo tudi kozi, glede na francosko kratico, je bil vzpostavljen zato, da bi lahko spodbujali in krepili operativno sodelovanje ustreznih nacionalnih organov držav članic Evropske unije na področju notranje varnosti. Naloga stalnega odbora je zagotoviti učinkovito sodelovanje in usklajevanje na področju, eh, ki jih pokrivata policija in carinsko sodelovanje in tudi organi za varovanje zunanjih meja. Stalni odbor bo prispeval k učinkovitosti sodelovanja in V tem okviru bomo opredeljevali določene pomankljivosti, zato da bi jih odpravili. Stalni odbor, to je treba povdariti, se ne ukvarja z izvajanjem operacij ali pri pripravljanju zakonodajnih aktov. Stalni odbor prav tako pomaga pri zagotavljanju doslednosti ukrepov, ki jih sprejemajo Eurojust, Europol, Eur agencije za varovanje zunanjih meja Evropske unije, Frontex in drugi ustrezni organi. Ti organi se udeležujejo sestanka stalnega odbora kot opazovalci. Politični cikl Evropske unije na področju boja zoper organizirani eh, kriminal se ravna eh, po novembrskih sklepih sveta iz leta 2010, zato eh, da bi lahko na dosledni in metodološki način se zoprstavljali vsem grožnjam strani organiziranega kriminala in terorizma strani držav članic, agencij, kakor tudi ustreznih tretjih držav in organizacij. E, politični cikl Evropske unije je sestavljen iz štirih faz. Prva faza je priprava politike na podlagi ocene grošen strani organiziranega kriminala Sokta, ki naj poda celotno sliko, kako to vpliva na Evropsko unijo. Drugo, druga faza je priprava politike in sprejemanje odločitev na podlagi eh, opredeljevanja eh, prioritet eh, strani PNZ sveta na regionalnem in širšem eh, področju. Na vsakem od teh področji je treba pripraviti večletni strateški načrt, zato da bi dosegli meddisciplinarni eh, celovit način sprejemanja ukrepov, zato da bi lahko učinkovito se spopadali na področju prioritetnih groženj. Tretja faza je uresničevanje in spremljanje letnega akcijskega načrta, ki mora biti v skladu s cilji večletnega strateškega načrta na podlagi okvira Kospol kot večstranska platforma, ki vsebuje prioritetne grožnje, boj za prioritetnim grožnjam. In še zadnja faza tega političnega cikla EU je globinska ocena eh, tega cikla, ki naj bi bil naslednji prispevek za prihodnji politični cikl EU. PNZ svet je prav tako sklenil, da naj bi skrajšan dveletni cikl bo uresničen v času od leta 2011 in 2013 na podlagi ocene grožnje strani organiziranega kriminala iz leta 2011 in z upoštevanjem začetnega političnega cikla EU bomo v letih od 2013 do leta 2017 uresničili poln štiriletni ciklus na podlagi ocene grožen strani hudega kriminala iz leta 2013. Poleg tega sklepi PNZ svete na podlagi eh, priporočilnega dokumenta, ki ga sta ga pripravili eh, tako predsedstvo kot Evropska komisija na podlagi okta iz leta 2011 in sokta od leta 2013 naprej, eh, sklepi sveta v zvezi z prioritetami na področju sprejemanja eh, večletnih strateških načrtov in letnih operacijskih načrtov za spremljanje uresničevanja političnega ciklusa. Medtem, ko se zavedamo in priznavamo pomen in eh, eh, izzive, ki stojijo v okviru te strategije, ta politični ciklus je v začetku bil omejen na boj zoper resni kriminal. Junija leta 2011 pa na zasvet je zastavil naslednje prioritetne naloge za obdobje od leta 2011 do leta 2013. Imamo v zvezi s tem osem prioritetnih nalog in prva med njimi je zmanjšati zmogljivosti skupin organiziranega kriminala, ki so aktivne in ki so bazirane v Zahodni Afriki in ki eh, prekopčujejo s kokainom in ga pošiljajo v Evropsko unijo. Druga prioriteta zmanjšati vlogo Zahodnega Balkana kot glavne transitne trase za eh, nedovoljene snovi in kot logistični center za organizirane kriminalne skupine, eh, vključno z albanskimi hudodelnimi skupinami. Tretja prioritetna naloga zmanjšati zmogljivosti organiziranih hudodelskih skupin, eh, ki omogočajo nezakonito priseljevanje Evropsko unijo, še posebej s pomočjo južne, južno-vzhodne in vzhodne Evrope in še posebej na grško-turški meji in v kritičnih območjih sredozemlja blizu Severne Afrike. In naslednja prioritetna naloga je zmanjšati proizvodnjo in eh, razpečevanje sintetičnih drog v Evropski uniji, vključno z novimi psihoaktivnimi snovmi. In še ena prioritetna naloga je preprečiti prekupčevanje s pomočjo kontejnerjev, in pošiljanje v Evropsko unijo eh, s pomočjo kontejnerjev kokaina, eh, kanabisa, ponarejenega blaga in cigaret. In še ena prioritetna naloga je boriti se zoper vse oblike trgovanja z ljudmi in eh, prav tako tihotapljanja ljudi, zato eh, da bi neposredno prizadeli hudodelne skupine na jugu, jugovzhodu Evropske unije. In še zadnja prioritetna naloga je zmanjšati Eh, skupne zmogljivosti mobilnih hudodelnih skupin, eh, ki se ukvarjajo z mm, kaznevimi dejanji in še ne nazadnje eh, pospešiti boj zoper kibernetski kriminal na spletu strani organiziranih hudodelnih združb. Kosi je dobil nalogo usklajevati in tudi spremljati uresničevanje teh strateških eh, ciljev in pripraviti naloge za izvajanje ciljev. Mora tudi zagotoviti doslednost eh, uresničevanja nujnih ukrepov, ki so nujni za krepitev notranje varnosti Evropske unije, vključno z učinkovitim sodelovanjem med nacionalnimi organi in agencijami Evropske unije. Kozi, Prav tako je dobil nalogo strani PN za svete, da tisti ukrepi, ki ne bi bili uresničeni na področju krepitve notranje varnosti, na področju boja zoper hudega in eh, resnega kriminala in kaznevih dejanj, naj bi se to sprejela v eh, času letnih akcijskih načrtov, ki jih po uresničitvi treba oceniti. Oktobra leta 2011 Evropska komisija s podporo predsedstva in Europola je organizirala delavnice za vsako izmed teh prioritetnih nalog z udeležbo zainteresiranih držav članic in eh, strokovnjakov strani Agencije Evropske unije za to, da bi lahko pripravili strateške cilje za vsako izmed prioritetnih nalog. Tukaj velja omeniti, da skladno s sklepi PNZ sveta v zvezi z vzpostavljanjem in uresničevanjem političnega ciklusa EU na začetku dveletnega ciklusa bodo eh, strateški cilji vzpostavljeni na mesto priprave večletnih eh, strateških načrtov. Takšni načrti naj bi bili pripravljeni v okviru štiriletnih političnih ciklusov in potem strateške cilje. Predstavimo 8. septembra Koziju, oktober 2011 je Europol pripravil delavnice za priprave letnih akcijskih načrtov za vsako izmed prioritetnih nalog na podlagi strateških eh, nalog, ki jih je predhodno sprijel Kozi delo na teh letnih akcijskih načrtih se je pred kratkim zaključilo in načrti bodo posredovani koziju za oceno meseca decembra. In eh, potem, ko bodo ti letni operacijski načrti ocenjeni, bodo, se bo začelo na začetku leta 2012 z uresničevanjem letih Kozi bo seveda spremljal napredek, ki bo dosežen v okviru vsakega izmed akcijskih načrtov vsake šest mesecev. Več stranska so, eh, platforma za sodelovanje na področju preprečevanja groženj eh, v boju, multidisciplinarnem boju zoper eh, organizirani kriminal naj bi bilo pripravljeno na podlagi sedanjega projekta Kospola, zato da bi lahko spremljali uresničevanje akcijskih načrtov in tudi spremljali delo v zvezi z pripravo končne oblike te platforme. To še vedno poteka. In eh, operativni ukrepi v zvezi z uresničevanjem političnega ciklusa bodo prav tako upoštevali na določenem dejavnostnem področju zunanjo razsežnost eh, varnosti EU, eh, kakor tudi zasek premoženja hudodelnih združb. Na podlagi skupnega dokumenta poglabljanja vezi med eh, skupno varnostjo eh, na eni strani in eh, področjem svobode in varnosti, kozi omogoča tesnejšo sodelovanje med Eh, tako PNZ in eh, skupno eh, varnostno in obrambno politiko. Ta dialog še vedno poteka. Kozi je prav tako sprejel pobudo na področju preprečevanja in boja zoper organizirani kriminal na podlagi sklepov sveta PNZ v zvezi z mobilnimi hudodelnimi združbami decembra 2010 Z razširanjem obsega kontaktnih točk na terenu, ki se bojujejo zoper organizirani kriminal, tako kot je to opredeljeno z prioritetnimi nalogami EU in obravnavano strani poli področja političnega ciklusa EU. Politični ciklus EU na področju organiziranega kriminala je enkraten po svoji naravi in prvi na tem področju in neposredno eh, spreminja eh, te prioritete v konkretne ukrepe. In eh, v zvezi s tem se pripravlja metodologija na področju boja zoper organizirani kriminal na podlagi celovitega pristopa, kar prispeva doslednosti, učinkovitosti in eh, odgovornosti v zvezi z prejemanjem ukrepov. Spoštovani evropski poslanci, želim se vam zahvaliti za vašo ljubeznivo pozornost in ostajam eh, na vašo razpolago za vprašanja. Gospod eh, Kubanek, v imenu Kozja najlepša hvala. Sedaj gospod Munes Dalmete. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Veliko veselje mi je, da ste me povabili sem na ta odbor, da predstavim prvo letno poročilo komisije o izvajanju strategije. Poročilo je bilo objavljeno v petek letom dni je komisija sprejela sporočilo o strategiji notranje varnosti Evropske unije v akciji. Tako smo pripravili skupno agendo za države članice in Evropsko unijo, zato da se spopadamo z največjimi izzivi na področju varnosti v obdobju 2010 do 2014. Komisijo, oziroma poročilo, vključuje pet prednostnih področji, ki lahko zagotovijo dodano vrednost in tudi predloge za ukrepe. Boj proti resnemu in organiziranemu kriminalu, terorizem, kibernetski kriminal, krepitev upravljanja z našimi zunanjimi mejami in petič. Oblikovanje odpornosti na naravne Sreča in nesreče, ki jih povzroči človek. To je zelo pomembno, kako je predvideno tudi v štokholskem programu. Nove številke eurobarometra kažejo, da se 8 od 10 oziroma 8 od 10 evropejcev strinja, da so to zelo pomembni izzivi za notranjo varnost eh, Evropske unije. Številni evropejci tudi menijo, da so te grožnje nekaj, kar se bo povečalo v prihodnih treh letih da bi se izognili temu scenariju. Države članice, institucije EU in agencije EU sodelujejo za to, da bi izvedli in izvajali to strategijo. Eno leto po sprejetju sporočila je treba pregledati dosežke Evropske unije in pregledati, kaj je dosegla Evropska unija na vseh teh petih področjih. 2011 kaj smo dosegli v letu 2011? Leto 2011 je zelo obetajoče glede izvajanja te strategije, ampak grožnje, ki smo jih. Um, Na katere smo upozorili novembra 2010, so še vedno z nami, če upoštevamo vseh pet prednostnih področji, ki jih spremljamo, lahko poročamo o naslednjem. Prvič, kar zadeva boj proti organiziranemu kriminalu. Veliko napredka smo dosegli v letu 2011 pri izvajanju strategije, še posebej s pomočjo predloga komisije o zakonodajnem okviru za zbiranje podatkov o potnikih na letih, ki zapuščajo Evropsko unijo ali prihajajo v Evropsko unijo in v svežnju za boj proti korupciji. Vendar še več napredka moramo doseči na področju sodelovanja med pravosodnimi oblastmi in tudi pri boju proti resnemu kriminalu kar zadeva terorizem in radikalizacijo. Največji dosežek tukaj vključuje oblikovanje Evropske mreže za dviganje ozaveščenosti o radikalizaciji in tudi nov sistem za sledenje financiranju terorističnih dejavnosti. Kar zadeva administrativne ukrepe o zamrznitvi terorističnih sredstev in izboljšanje varnosti v kopenskem prometu poročilo povdarja, da je zato potrebnega še več truda. Ukrepi za boj proti kibernetskemu kriminalu se dobro razvijajo. Dosegli smo tudi že napredek pri tem, da vzpostavimo center za boj proti kibernetskemu kriminalu in tudi skupine za hitro odzivanje. Ne glede na to, komisija država članice vabi, da nemudoma ukrepajo in ratificirajo Budimpeško konvencijo, ki zahteva okrepljeno sodelovanje na tem področju. Na področju upravljanja z mejami in eh, na področju vzpostavljanja sistema za spremljanje meja lahko poročamo o dobrem napredku, vendar sodelovanje med agencijami na nacionalni ravni se mora izboljšati, kar zadeva upravljanje z nesrečami in krizami, tudi tukaj smo dosegli napredek. Napredek smo dosegli leta 2011 na področju ocenjevanja tvegan, vendar poročilo povdarja, da moramo doseči še več na področju upravljanja s krizami. Poročilo prav tako povdarja delo, ki ga je treba še da povežemo vrzeli med zunanjimi in notranjimi vidiki varnosti Evropske unije. Izvedli smo več strategij za koordinacijo, to vključuje praktično sodelovanje na področju terorizma čez nacionalni kriminal in nezakonite migracije v Zahodnem Balkanu, Zahodne, eh, Zahodne Afriki in v Sahelu. Evropska služba za zonanje delovanje in komisija sta pripravili skupni dokument o tem, da bi okrepili povezavo med skupno varnostno in obramno politiko in s aktom o svobodi, varnosti in pravici. To vključuje tudi sodelovanje med misijami policije in misijami Europola. Kaj moramo storiti, gospe in gospodje? Leto 2011 je bilo priča razvoju varnostnih trendov na teh petih področjih, ki smo jih določili lani. Problemi vključujejo probleme na področju hitro razvijajočega se interneta, probleme zaradi krize in probleme zaradi zunanje razsežnosti varnosti. Ti in drugi razvoj dogodkov zahtevajo od Evropske unije, da pri izvajanju strategije gleda naprej. V zvezi s tem naše poročilo povdarja določena področja, v katerih moramo še razmisliti in za leto 2012 predlagamo ukrepe za komisijo in za države članice. Zato moramo v predhodnjem letu doseči še več napredka, še posebej na področju boja proti organiziranemu in resnemu kriminalu in pri boju proti kibernetskemu kriminalu. O tem bom sedaj povedal nekaj več. Kar zadeva boj proti resnemu in organiziranemu kriminalu, tukaj moramo vedeti, da se pojavlja novo resnica, resničnost na področju kriminala. Skupine kriminalcev so vedno bolj organizirane in delajo v različnih sektorjih. Pomaga jim predvsem široko razširjena uporaba nezakonitega interneta. Skupine so vedno bolje organizirane, ampak teroristične skupine se posvečajo drugih oblik dejavnosti, zato da financirajo svoje dejavnosti. Zato je boje proti resnemu kriminalu lahko tudi boje proti terorizmu. Eden od glavnih elementov za to, da izpolnimo izzive na področju boja proti organiziranemu kriminalu, je sodelovanje čez meje in izmeznjava informacij med nacionalnimi oblastmi. Vendar zakonodaja Evropske unije, še posebej švedska pobuda in odločitve iz Pruna še niso v celoti v izvajanju prav tako potrebujemo več in instrumentov za sodelovanje na področju pravosodja. To morajo države članice še ratificirati evropski sistemi in morajo vedeti, da se lahko borimo proti organiziranemu kriminalu tako, da bo temu pomagalo tudi učinkovito in pravično sojenje. Na koncu želim povedati še nekaj o tem, kaj lahko storimo na področju zasega eh, kriminalne lasnine ocene o zaseženem premoženju so nizke, organizirani kriminalci potem ponovno vlagajo v zakonite dejavnosti, kar pomeni, da potrebujemo močnejša pravila za boj proti pranju denarja in bolj učinkovite načine za to, da bomo odkrivali, kako kriminalci vstopajo v zakonito gospodarstvo. Kaj bomo storili v letu 2012 za to, da se bomo odzvali na te izzive? Predlagali bomo svežen o zasegu in ponovni pridobitvi eh, premoženja. Predlagali bomo tudi reformo Europola, Eurojusta in Sepola skupaj z schemo za usposabljanje organov pregona, zato da izboljšamo njihovo učinkovitost in uspešnost. Prav tako bomo pripravili strategijo za preiskave, prav tako bomo pripravili predlog za novo direktivo o tem, da bi se borili proti pranju denarja in financiranju terorističnih dejavnosti. Prav tako pa bomo opozorili na odločitve iz Pruna in švedsko pobudo za to, da bi spodbojali izmenjavo informacij. Kar zadeva boj proti vedno večji kibernetski nevarnosti. Kibernetska nevarnost, s katero se soočamo, je vedno večja. Evropska unija je pomembna tarča kibernetskega kriminala, predvsem zato, ker ima napredno internetno infrastrukturo, obsežno uporabo in tudi plačila ter gospodarstvo vedno bolj temeljijo na internetu. Zaradi tega in tehnološkega razvoja kibernetske kriminalnike, kar se stalno razvija. Nove tehnologije in novi trendi na tem področju, naprimer računalništvo v oblaku in tudi mobilne naprave, povzročajo še več tveganja in organe pregona imajo zaradi tega več dela. Internetna tehnologija je široko sprejeta in zaradi tega se širi tudi material na področju zlorabe otrok in kršitve avtorskih pravic. Kibernetski kriminal se ne ustavi na državnih mejah, ampak se že čez nje, zato se morajo države članice povezati in pripraviti skupen odgovor. Naše prvo letno poročilo prav tako opisuje, kaj treba storiti na tem področju v letu 2012. Razvoj celovite strategije na področju Eh, interneta, zato da bi pripravili centr za boj proti kibernetskemu kriminalu v letu 2013. Prav tako moramo zagotoviti tesno sodelovanje s partnerji v ZDA in nadaljevati moramo delo tam, kjer je končala delovna skupina EU-ZDA o kibernetski varnosti in kibernetskem kriminalu. Naši polski kolegi so povdarili, kako pomemben je politični cikl Evropske unije prepričani smo, da je to nekaj dobrega in tukaj v celoti sodelujemo. Izvajanje ciljev, ki so določeni v strategiji notranje varnosti Evropske unije, bodo ključnega pomena za to, da se v prihodnih letih soočimo s temi problemi, ampak to ne bo dovolj. Mislim, da moramo to preoblikovati tudi v konkretne načrte in ukrepe in v zvezi s tem, kako sem povedal, komisija pozdravlja metodologijo političnega cikla in harmoniziranja. Tako bomo lahko uskladili svoje strategije in ocene tveganja na področju resnega mednarodnega organiziranega kriminala, kibernetskega kriminala in upravljanja zunanih meja. Zato podpiramo tudi sklepe sveta let junija, junija 2011, ki podpirajo osem prednostnih nalog na področju boja proti organiziranemu kriminalu za leto 2011 in 2013 s to varnostno strategijo in z političnim ciklom Evropske unije sta svet in komisija pripravila koherenten pristop in konsistentno prioritizacijo eh, nalog. Podpredsednik Kosija vam je zagotovil najnovejše informacije o operativnem vidiku izvajanja tega in o ključnem v ključni vlogi, ki jo Kosi igra tukaj, da zagotovi napredek med državami članicami. Država, države članice in parlament imajo tukaj zelo pomembno ulogo. Zato vam moramo zagotoviti potrebne informacije. Upam, da bo to letno poročilo o notranje varnosti pripravilo priložnost, zato bomo redno, da bomo redno razpravljali. Podpiramo pobudo Evropskega parlamenta za to, da ocenimo strategijo notranje varnosti Evropske unije. To bo storila gospa Borselino v svojem poročilu. Upamo, da bo gospa poslanka Barcelino upoštevala izsledke iz tega poročila v svojem lastnem poročilu. Kakor sem povedal, 2011 je leto obetajočega začetka, ampak mislim, da moramo še izvesti naloge, ki smo si jih zadali leta 2010 in veliko dela nas še čaka. Evropska unija se mora biti pripravljena odzivati na spremenjajoče se tveganje, zato mora strategija še naprej določati agendo boja na področju notranje varnosti. Hvala lepa za vašo pozornost in veselim se že konstruktivne razprave z vami. Hvala. Thank you, let's move to... Hvala lepa, sedaj pa naša poročevalka, gospodita Borselino. V imenu poslancev, ki so se želeli oglasiti, ona bo začela. Kari kolegi, in tatoro desidero ringrazio. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se želim zahvaliti predstavnikom Kosja in komisije za zelo zanimive predstavitve. Pozdravljam delo komisije. Komisija je poskušala opredeliti pristop komisije in držav članic za leto 2012. Kakor sem že večkrat povedala, mislim, da potrebujemo pravo oceno stanja notranje varnosti in tukaj moramo upoštevati odnos med zunanjo in notranjo varnostjo. To je nekaj, za kar bomo potrebovali tesnejše sodelovanje z odborom za zunanje zadeve. Povedati želim nekaj o vidikih, ki sem jih vključila v svoje poročilo. Predstavila ga bom januarja. Želim razpravljati o vidikih tega, že decembra. Upam, da bomo imeli razpravo s poročevalci v senci. Prvi vidik je o harmonizaciji političnega cikla. Kako sem že povedala, politične prednostne naloge želimo preoblikovati v specifične ukrepe. To bo vključevalo tri od petih prednostnih nalog. Organiziran kriminal, kibernetski kriminal in upravljanje z zunanjimi mejami. Mislim, da je strategija notranje varnosti in politični cikl eh, nekaj, kar lahko imenujemo dopolnjujoče se instrumenta. In to kaže, zakaj moramo ta dva združiti, da dosežemo boljše rezultate. Kakor veste, je vloga Evropskega parlamenta v splošnem ta, da zagotovimo demokratični nadzor tako na začetku kot na koncu postopka v zvezi z pripravljenom strategiji. To je ključnega pomena. Sicer pozdravljam metodo, ki so jo sprejeli, ampak mislim, da bo v naslednjem političnem ciklu od leta 2013 naprej Evropski parlament moral imeti večjo vlogo, vključen bo moral biti v strukturni okvir, kakor tudi nacionalni parlamenti. Problem v zvezi z nacionalnim parlamentom in, nacionalnim, eh, in Evropskim parlamentom je problem, ki ga je treba upoštevati in rešiti, še posebej, ko govorimo o sredstvih namenjenih temu v okviru večletnega finančnega okvira. Tudi programiranje, ki iz tega sledi. Še en vidik je sodelovanje na policijskem področju in pravosodnem področju. Če bomo to okrepili, mislim, da lahko zagotovimo več uspeha pri strategiji sami. Zato tudi sama želim poudariti to v svojem poročilo strategija notranje varnosti in tukaj mislim, da se bo komisija strinjala, mora upoštevati zonanjo razsežnost varnosti. Nobeno na ključje ni, da odbor Libe to preučuje skupaj z odborom za zonanje zadeve. Prav tako želimo pozoriti, da trenutna izmenjava informacij na medinstitucionalni ravni ni zadovoljiva mislim, da smo to slišali in lahko prebrali že v resolucijah odbora Libe o politikah Evropske unije v boju proti terorizmu, boju proti organiziranemu kriminalu. Mislim tudi, da bi skupaj s pravosodnim sodelovanjem morali zagotoviti tudi zaščito človekovih pravic. To mora biti v srčiki strategije notranje varnosti. Evropska unija, ki temelji na listini pravic, ki so obvezujoče, je nekaj, kar želimo tudi sami videti. To bi podpiralo območje svobode, varnosti in pravice. Mislim, da so ta tri področja tesno povezana. kakor ste videli v Oslu in kako pomembne so pravice do nediskriminacije. To mora biti v srcu pomisloka Evropske unije o varnosti. Če želimo nadaljevati in delati učinkovito, potem moramo to upoštevati. Zato se zahvaljujem članom odbora in tudi Kosijo. Hvala se, da pa gospod Latvej. Hvala lepa, gospod predsednik. To je zanimivo poročilo. Morda je nekoliko zaskrbljujoče, če si pogledamo, da Evropska unija že 25 let dela na področju pravosodja in eh, notranjih zadev, še vedno pa nas čakajo resni izzivi na področju resnega kriminala, organiziranega kriminala, pojavljajo pa se nova tveganja na področjih, kot je kibernetski kriminal. Ampak komentatorji o obsegu izziva organiziranega kriminala menijo, da je ta obseg zelo velik. V tem dokumentu lahko vidimo veliko pobud. Mislim, da bi bilo dobro, če bi države članice resno vzele tiste zaveze, ki so jih že sprejele. Osem držav članic še ni ratificiralo konvencijo Sveta Evrope o kibernetskem kriminalu. To je zelo čudno, glede na to, koliko pozornosti Evropska unija namenja kibernetskemu kriminalu, vključno v povezavi in v sodelovanju z državami članic, eh, z družnimi državami Amerike. Včasih bi morali zave, poskrbeti, da izpolnjujemo zaveze, preden sprejemamo novo zakonodajo in nove predloge. Jasno je, da če se pojavi specifična vrzel, potem jo moramo zapolniti, ampak včasih se sprašujem, ali ne bi bilo bolje, če ne bi preprosto stopili korak stran in pogledali, ali je mogoče izvesti tisto, kar smo že sprejeli. Že nekaj let je minilo od eh, odločitve Prum in od švedske pobude. Zato ne vem čisto natančno, kje smo v smislu mm, tega, da bi zadeva postala operativna. V tem odboru pogosto opozarjamo na to, kako zaskrbljeni smo nad zbiranjem podatkov na masovni ravni, torej PNR in tudi hramba podatkov je nekaj, kar nas skrbi. Zbirajo se elektronska pošta od vseh, tudi internetna uporaba in tudi podatki o zračnem prevozu. Po drugi strani pa imamo pri zamrznitvah in zasegu premoženja velikih kriminalcev le malo uspeha. Zanima me, ali se posvečamo pravim stvarem. Nekoliko sem bila razočarana, tudi ko sem prebrala na deveti strani, da smo sicer dosegli veliko napredka na boju proti organiziranemu kriminalu, še posebej v zvezi z zakonodajo PNR, Ampak to še ne deluje, zanima me, kako smo lahko dosegli napredek zaradi tega, če se to še ne izvaja. Podatki pa NRS še ne izvajajo. In tudi svežen oboje proti korupciji je naveden, ampak tudi to se še ne izvaja. Zato ne vem, koliko napredka smo dejansko v praksi lahko dosegli na področju proti, eh, boja proti organiziranemu kriminalu. Veliko dobro jo mislečih zamisli je v tem poročilu, ampak v praksi se sprašujem, kako uspešni smo dejansko pri boju proti tem velikim izzivom. Imam pa še nekaj malih pripomp. Zelo zadovoljna sem, ko sem videla, da komisija v veliki meri meni, da je nasilni ekstremizem v kontekstu terorizma. Ampak želela bi si, da bi nas upoštevali in ne omenjali radikalizacije. Gospa Malmstromova je sicer to poskušala upoštevati. Nekateri, ki imajo miroljubne namene, so lahko radikalni, ampak ni nujno, da so nasilni. Zato želim, da bi se namesto radikalizacije uporabljali beseda ekstremizem ali skrajnost. In še nekaj, generalni direktorat PNZ je razmislil o tej zamisli zagovornikov zasebnosti in to je običajno v kontekstu kibernetske varnosti, namreč, da bi dobavitelji programske opreme zagotovili jamstva o varnosti, ki jo nudijo njihovi izdelki. Tega ne storijo, vedno bi moral uporabnik torej zagotoviti za lasno varnost. Ampak, če bi morali dati jamstva, potem bi morda videli spremembo pri tem, da bodo naši podatki varni pred kibernetskim kriminalom. Zanima me, ali bi to generalni direktorat za notranje zadeve lahko upošteval pri nadaljem delu komisije. Hvala. Thank you, Chair. Hvala. Sporočilo komisije, prvo poročilo komisije o strategiji notranje varnosti omenja prvi stavek. Prvi stavek omenja um, dramo na norveškem, ko je gospod Breivik umoril zelo veliko mladih in razstrelil tudi bombo. Še nižje pa piše, da desetletja po 11. septembru statistični podatki kažejo, da so teroristične grožnje še vedno v veliki meri takšne, da prihajajo strani islamskih skrajnežev. Prejšnji teden smo videli tudi novice iz Nemčije. Desničarski aktivisti ali morda ne aktivisti, desničarski teroristi iz vzhodne Evrope so pobili več turških državljanov v Nemčiji. To so vedno ocenjevali kot kazenske ali kaznive umore med Turki sami, to se je imenovalo um, döner umori, zato ker so pač ti ljudje običajno delali v okrepčevalnicah. Ampak izkazalo se je, da nemške obveščevalne službe ne morejo odkriti teh teroristov in teh problemov. Moje vprašanje komisiji in Evropskemu parlamentu je, ali sploh poznamo grožnje, zanima me, ali s tem ustrezno ravnamo. Zanima me, ali ima komisija statistične podatke, ki kažejo, da je dejansko islamski terorizem še vedno tisto, pred čemer se moramo zaščititi. Zanima me torej, ali nam komisija lahko pokaže te statistične podatke. V poročilu Europol za 2010 smo videli, da so od 209 primerov samo trije bili povezani z islamskim skrajništvom nisem strokovnjakinja, ampak moti me to, da toliko denarja, energije in časa porabimo za grožnje, ki jih sami ne moremo preveriti. Zato se mi to zdi zelo problematično. To je največji problem. Upoštevamo informacije strani organizacij, ki jih ne preverjamo in nimamo dobrega poznavanja izvira grožnje. Lani, naprimer, so grožnje prišle od drugot. Zelo težko je nadaljevati delo s temi predlogi, ki jih imamo sedaj pred sabo. In še nekaj. Problematično se nam zdi, da je nadzor nad mejami vključen v strategijo varnosti. Večina ljudi, ki prestopi zunanje meje, so migranti, turisti in turisti ljudje, ki jih z veseljem sprejmemo v Evropski uniji. Ni nujno torej, da naše meje vedno prestopajo ljudje, ki povzročajo težave. Če si ogledam nadzor nad mejami in dejstvo, da je to vključeno v glavno varnostno strategijo, mislim, da je to pošilja napačno sporočilo. Če si pogledamo predloge komisije na to temo, tam je jasno navedeno, naprimer, da vabimo države članice in da spodbujamo države članice, da aktivno sodelujejo pri migracijski mobilnosti in varnostnem dialogu z novimi vladami Severne Afrike in Bližnjega vzhoda. Da, res je, mislim, da bi države članice res to morale storiti. Ampak z vidika varnosti ali z vidika oblikovanja demokracije. Mislim, da damo drugačen vtis, če na sodelovanje s sosedi gledamo kot na sodelovanje s sosedi in ne kot na strategijo na področju notranje varnosti. Like you... Komisijo sprašujem, ali se strinjate, da potrebujemo več informacij in podatkov strani neodvisnih organizacij, preden vlečemo povezave med vzroki kriminala in posledicami, še posebej organiziranega kriminala. Tukaj želim odgovor, želim pa tudi bolj jasen odgovor na trditev, ki jo ima komisija, namreč, da proračunski rezi Evropo potiskajo v večjo grožnjo. Sedaj smo v krizi in zanima me, zakaj sedaj pripravljamo tako obsežne programe, kot je program PNR in svežen o pametnih mejah, zato da spremljamo vse potnike v Evropski uniji in zunaj nje. Zanima me, kakšna je upravičitev tega. Zanima me, ali dejansko lahko trdimo, da bi denar morali porabiti za to. In še ne na zadnje podala sem že poročilo oziroma vprašanje o mandatu Europola, podali so nam odgovor, da tega ne moremo mi preveriti in nihče demokratično ne pregleduje Europola, še vedno pa se na njih zanašamo za vse analize. In še zadnje vprašanje komisija predlaga, da bi situacijskemu centru dali vlogo pri ocenjevanju naše varnosti. Zanima pa me, komu je ta center potem odgovoren in kje bo dobival informacije. In še čisto zadnja, zadnja, zadnja točka je na področju notranje varnosti, zanima me, ali ne bi bilo dobro, če bi definicijo naredili bolj jasno. Če mešamo organiziran kriminal in terorizem in nacionalne nesreče in naravne nesreče, mislim, da to ni ravno pregledno. Hvala. Hvala, gospod Sipel. Ampak opozarjam vas. gospod govornik mi je povedal, da bo okrog štirih moral zapustiti dvorano ali morda 15 čez 4, zato ker mora ujeti letalo. Lepo prosim, bodite kratki, tako da bomo lahko pri, vsi prišli do besede. Hvala lepa. Zastaviti sem želela vprašanja ali opozoriti na troje. Prva stvar boj proti sintetičnim drogam. Imam eno vprašanje, zanima me, ali imajo države članice enake ukrepe za boj proti nezakonitim drogam na eni strani in za boj proti sintetičnim drogam na drugi strani, ali so tukaj razlike. Zanima me tudi, v kakšnem obsegu v, glede na sintetične droge veljajo na internetu običajne trgovske verige. Boj proti trgovini z ljudmi, tukaj me zanima, koliko se to omejuje samo na pravosodne ukrepe, po drugi strani pa tudi nezakonito zaposlovanje, ali to dejansko tukaj vpliva in predstavlja en vidik in še tema kibernetske kriminalitete. Slišali smo, da je definicija tukaj zelo široka, tukaj so vključene kršitve, ki jih najdemo v realnem svetu in tudi vedno več napadov hekerjev na državne ustanove in tudi kar zadeva uh, krajo identitete in podatkov. Mislim, da je to vedno večji problem. Zanima me, ali ne bi smeli razmisliti o tem, ali potrebujemo to zbiranje podatkov, o katerem trenutno govorimo, kajti manj podatkov predstavlja tudi zaščito proti zlorabi teh podatkov. Zanima me, ali ne bi določeno zbiranje podatkov lahko zagotovili tudi tako, da bi imeli učinkovito uporabo osebja v ustanovah za pravosodje in zanima me tudi, kakšno temo, kakšno temo igra tukaj um, kibernetska kriminaliteta. Mislim, da moramo tukaj zagotoviti trajnostno strategijo, ne pa samo enkratnih ukrepov. Hvala. Now, Hvala, zdaj pa gospod Albrecht. Hvala, gospod predsednik. Sam bom zelo kratek, samo eno točko bi omenil. Kibernetsko varnost in kibernetski kriminal. Tukaj sem prebral in tudi slišal, da ko gre za kibernetski kriminal, eh, da sta otroška pornografija in pa kršitev intelektualne lastnine najpomembnejši temi na tem področju. To se mi zdi čudno, namreč da sta to dva glavna primera. In ko povežemo oba primera, tudi to je čudno, kaj ti otroška pornografija je nekaj zelo resnega, vsi se proti temu borimo. Eh, druga, namreč kršitev pravic intelektualne lastnine, pa v nekaterih primerjih niti ni zločin. gre samo za kršitev in ne za pravi zločin. Zato se mi zdi čudno, da to dajemo v isto kategorijo kot otroško pornografijo. V dokumentu, ki se ukvarja z notranjo varnostjo, eh, ne vem, zakaj omenjamo intelektualno lastnino. Vsi si želimo, seveda, eh, večje pravne varnosti. O tem ni nobenega dvoma, ampak mm, to morda ne spada nujno v dokument o notranji varnosti. Tukaj naj ne bi govorili o zaščiti potrošnikov, ampak o notranji varnosti. Mm, ljudje bodo tu začeli razmišljati o tistih, ki si izmenjujejo glasbo um, prek interneta in ne vem, kakšno sporočilo bomo to uh, tukaj poslali in kakšno uh, mesto ima sploh to v dokumentu. Sofintveld, tri točke. Uh, strinjam se s tem, kar je povedal Jan Albrecht. Kakšna je definicija notranje varnosti? Omenja uh, pravice intelektualne lasnine. Uh, komisija prej je govorila o e, grožnah tem pravicam intelektualne lastnine. Kakšen jezik je to? Zakaj to pokrivamo e, nasilja doma v družinah, pa ne? E, pa je s tem povezanih na tisoče smrtnih žrtev na leto. Torej, definicija, to je točka ena. Moja druga točka je demokratični nadzor. Tukaj obstajajo velike luknje mi kot člani parlamenta in kot izvoljeni predstavniki ljudi um, smo tu zato, da sprejmemo zakonodajo, ki je včasih zelo uh, invazivna. Ne moremo pa preveriti uh, zahtev po uh, določenih ukrepih. Tukaj moramo zaupati komisiji in svetu, ne moremo tega preveriti in nujno potrebujemo mehanizme da bomo zapolnili te vrzeli. Tretja točka je pa nekaj, kar me vedno šokira. Zdaj že deset let eh, tukaj sprejemamo en ukrep za drugim in eh, vedno, ko se pojavi kak nov incident, eh, sprejmemo nove ukrepe. Ne ukvarjamo pa se z izmenjavo podatkov in sodelovanjem. Vsakič se izkaže, da informacije, ki so jih potrebovali uh, organi zaščite, so bile na voljo, pa uh, do teh ti organi niso mogli priti, ker ni bilo dovolj sodelovanja med agencijami, med državami članicami in podobno. Eh, vedno pride do tega refleksa, namreč da na mesto, da bi agencije pozvali najbolje sodelujejo, sprejemamo novo zakonodajo. S tem ne bomo postali bolj varni, potrebujemo eh, novo, boljšo varnost in to nam lahko zagotovi eh, tudi eh, boljše sodelovanje, boljša izmenjava podatkov. Eh, tukaj je ironija, kajti kriminalci delajo vse čas eh, prek eh, meja, oni imajo koristi od odprte Evrope in zakaj ne bi dostojni ljudje tudi sodelovali. Hvala. Hvala. Zdaj pa gospod Vos. Hvala. Eh, prejšnji trije govorci so se že dotaknili nekaterih točk, eh, ki sem jih želel omeniti tudi jaz, zato se bom zdaj osredotočil samo na nekaj kratkih vprašanj. Nezakonito priseljevanje z vzhoda obstaja v Nemčiji in uh, tega je vsega, vse več. Uh, priseljenci iz vzhoda prihajajo na uh, zahod, kaj se dogaja na tem področju, potem drugič, um, kakšne so možnosti, da povežemo uh, različne mednarodne baze podatkov. Potem smo govorili tudi o PNR, kako lahko uporabimo te podatke, da bomo dosegli več, večjo stopno varnosti. Hvala. Thank you. Gospod Brons, veliko smo slišali o strateških akcijskih načrtih in delovnih skupinah in celo večletnih načrtih. E, rekli ste, da kozi, da se ne strinja oziroma e, nima pristojnosti za operativne e, odločitve in zakonodajo, ampak res je, da kozi ni policijska sila in ne more sprejmati takih odločitev. Nekaj odločitev oziroma nekaj vrst odločitev pa. Eh, ste vi navdihnili. Res je tudi, da niste zakonodajno telo in teh odločitev niste mogli sprejeti vi, ampak spet eh, bi si lahko predstavljal, da so bile nekatere odločitve sprejete pod vašim vplivom. Rad bi vas pa pravzaprav vprašal, kako bi definirali eh, najbolj uspešne odločitve, ki so jih sprejeli drugi, e, ali pa najuspešnejše zakonodajne pobude, ki so jih e, e, podali drugi. Katere ste navdihnili vi in zaradi katerih smo zdaj vsi varnejši? Hvala. Zdaj pa se obračam nazaj na oba predstavnika, predstavnika Kozija in pa predstavnika komisije, če lahko. Eh, zaključita, eh, pravočasno potem boste eh, zlahka ujeli letalo. Hvala. Navezal se bom na zadnjega govorca. Mm, Kozi je v procesu, prvič v zgodovini, torej v procesu izvajanja evropske politike in zdaj smo v ključni fazi, ko definiramo strateške cilje. Zdaj eh, pripravljamo tudi akcijski načrt in te načrte bomo potem začeli izvajati od januarja naprej. Operativni akcijski načrti bodo uporabili Eh, vsa urodja, ki so nam na voljo, eh, zato da se bodo dejansko uporabljali v operacijah, ki jih načrtujemo. Pristop, ki smo ga zauzeli, je po mojem mnenju dober in napoveduje uspeh, ampak kakšen bo rezultat, to bomo še videli, smo še v procesu učenja, ko gre za mm, cikel evropskih politik. To je začetni cikl, ki se je začel šele pred kratkim in učimo se pravzaprav v uh, procesu delovanja in izvajanja teh politik. Upam, da vam bomo lahko uh, zagotovili bolj podrobne informacije o naših uspehih po uh, prvih evalvacijah našega delovanja oziroma po prvih evalvacijah naših operativnih načrtov. Hvala. Še predstavnik komisije. Uh, Ker ta strategija pokriva celotno politiko notranje varnosti in eh, tudi presega moje področje pristojnosti, ne bom mogel odgovoriti na vsa vprašanja. Ampak eh, še vedno lahko podam nekaj odgovorov. Mm, gospa Ludford je rekla, da ne smemo na novo izumljati tople vode. Eh, moramo izhajati iz tega, kar že obstaja. Eh, to je res in trudimo se za to, tako že ravnamo, imamo tudi nekaj novih pobud, eh, vendar ne bi bilo res, če bi rekel, da tega sploh ne počnemo. Vse bolj ravnamo na ta način. Leta 2012 bo komisija temeljito ocenila in tudi podala priporočila o tem, kako izboljšati izmenjavo informacij med policijskimi organi. Imamo že eh, evropski model za izmenjavo informacij in švedsko pobudo. Videli bomo, kako to deluje in na ta način delamo že eno leto, razvili pa bomo tudi politike o usposabljanju za policijske sile, da bodo lahko delovali v tem širšem evropskem kontekstu. Tukaj ne gre za izumljanje novih institucij ali ukrepov, ampak za usposabljanje policistov o teh ukrepih in institucijah, ki uh, so bili oblikovani v zadnjih 10-15 letih. Uh, lahko domnevamo tudi, da reforma agencij Europola in Cepola, da bo temeljila na evalvaciji tega, kako sta agenciji delovali do zdaj. Ne bi se strinjal s tem, kar je povedala gospa s Argentini, namreč, eh, da je Europol imun na uh, nadzor tega parlamenta. Eh, parlament ga vsekakor nadzoruje, lahko bi ga morda še bolj in bomo predlagali tudi ukrepe v tem smislu. Ampak Europol v tem trenutku ima proračun, ki ga eh, potrdi parlament in eh, kakšna je lahko večja pristojnost kot pa pristojnost nad proračunom. V Europolu si pravzaprav želijo več nadzora strani vašega odbora. Eh, in mislim, da ne bi smeli Europola prikazovati kot agencijo, ki eh, ni deležna nobenega parlamentarnega nadzora. Lotil se bom tudi ironične točke, ki eh, jo je gospa Latford omenila v zvezi s penar in korupcijo. Namreč, da se s trenutnim svežnjem še nismo lotili Eh, organiziranega kriminala. Eh, rekli ste, da eh, se bo to zgodilo šele nekega dne, nekoč v prihodnosti, ampak ne moremo ukrepati, ne da bi prej predlagali neko politiko in ukrepe. In ker smo že predlagali pobudo o PNR in predlagali smo tudi sveženo korupciji, lahko rečem, da se že borimo proti organiziranemu kriminalu. Sargentini, poslanka Sargentini je rekla tudi, da o mejah ne bi smeli govoriti kot o nekem varnostnem mehanizmu. Eh, ta strategija govori o varnosti in eh, mi pravimo, da lahko mej nadzorujemo in se tudi s tem borimo proti kriminalu in terorizmu to pa ne pomeni, da so meje tam zato, samo zato, da uh, se borimo proti organiziranemu kriminalu in terorizmu. Ampak eh, meje so pač tudi vključene v ta uh, dokument, ki smo vam ga predstavili. Uh, gospa Sipel je omenjala to, da bi boj proti eh, trgovanju, mora vključevati čim več pojavov, to je naš namen. In moji kolegi iz eh, oddelka za boj proti trgovanju eh, bi vam lahko tukaj podali še več informacij, ko gre za eh, zaščito podatkov. Komisija eh, začenja z reformo zakonodaje o varstvu podatkov. Um, to bomo delali še v naslednjem mesecu in oblikovali okvirn sklep. Gospa Intveld je rekla, da bi morali morda razmisliti tudi o nasilju doma, v družini, kot uh, tudi o uh, neki vrsti kriminala. Sam ne bi imel nič proti temu. Uh, in tudi moji kolegi ne. Ne strinjam pa se z njeno oceno, da ni bilo eh, nobenih eh, zahtev po eh, nujnosti reševanja varstva podatkov. Kar nekaj konkretnih predlogov je bilo oziroma zahtev, da se preverijo podatki PNR številni ste bili prisotni na zasedanju, ki smo ga že večkrat imeli z vami o e, potrebi, da eh, podatki PNR, e, eh, da se uporabijo za reševanje kazenskih zadev. E, tudi gospod Vos je vprašal, ali razmišljamo o ukrepih v zvezi s PNR. Da, predlagali smo direktivo o PNR za EU. Tukaj bi se lahko ustavil. Žal mi je, če nisem odgovoril na vsa vprašanja, ampak z veseljem vam bom povedal tudi, eh, na koga se lahko obrnete, na katere moje kolege se lahko obrnete, da dobite ta vpraša, ta, te odgovore. Hvala. Hvala, gospod eh, Almunija. Eh, Almunijes, hvala, gospod Kamarek. Eh, pripravili bomo poročilo na lastno pobudo, pripravila ga bo gospa Borselino. In če ni drugih komentarjev, potem lahko kar prejdemo na naslednjo točko na dnevnem redu. Uh, Hvala, gospod Kumanek, za eh, to razpravo. Hvala tudi predstavniku komisije in vsem, ki ste se udeležili razprave. Right on time, I guess. Right. Zgleda, da se kar držimo eh, našega časovnega okvira, da smo kar točni. Ampak zdi se, da gospoda Morajsa še ni. Gospod Morajes je poročevalec za naslednjo točko na dnevnem redu. E, to je točka 10. Gre pa za pogoje za vstop in bivanje državljanov tretjih držav za namene sezonskega zaposlovanja. To so tako imenovani sezonski delavci. In uh, to poročilo je del uh, svežna o priseljevanju. Uh,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 as I tell you. We got a discussion to go on seasonal workers. Nadaljevali bomo z razpravo o sezonskih delavcih. Gospod Moraes je predstavil osnutek poročila mm, pomladi. Rok za eh, predloge sprememb je bil pred poletjem, pred poletnimi počitnicami. Od takrat pa gospod Morajc sodeluje s poročevalci v Senci uh, iz odbora Empel, skupaj pripravljajo kompromisne predloge sprememb in gospod Morajc bo vsak čas prišel. Potem bomo prisluhnili še predstavnikom sveta, podali nam bodo svoje komentarje in opisali trenutno situacijo pa tudi gospod Koferati eh, eh, bo povedal svoje mnenje, on pa je poročevalec iz odbora za zaposlovanje. Zdaj pa torej počakajmo na gospoda Morajsa. Calling off a break, let's wait for Mr. Morais for a minute.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 Good afternoon, Mr. Moraes. Pozdravljeni, gospod eh, Moraes, zelo dobrodošli ste tukaj. Težko vas že čakamo. In veselimo se tega, da bomo prisluhnili vašemu poročilu. Potem bomo besedo predali polskemu predsedstvu in pa gospodu Koferatiju, da boste vsi skupaj eh, poročali o stanju zadev. Najprej pa Klod, izvoli. Gospod predsednik, žal mi je, da sem zamudil. E, nisem se dobro počutil in sem bil pri zdravniku. E, iskreno se opravičujem. To ni moje običajno ravnanje, namreč da zamujam. Danes smo imeli zelo koristen sestanek s poročevalci v Senci. In eh, poročevalci v Senci zelo trdo delajo na tem dosjeju. Današnji sestanek eh, resnično odraža eh, vse trdo delo, vsa prizadevanja, ki so jih opravili poročevalci v Senci. Zahvaljujem se jim. Eh, ta tema ni najbolj enostavna, ima nekaj kontroverznih točk. In skupaj s poročevalci v senci smo dosegli eh, že nekaj pozitivnih rezultatov. Osredotočali smo se na kompromise odbora Libe. Kolegi morda vejo, da je odbor za zaposlovanje pozitivno glasoval o tem poročilu. E, to je pristojnost namreč obeh odborov. E, posebej se želim zahvaliti gospodu Koferatiju, ki je danes tu z nami. On je poročevalec iz odbora Empel in nam bo tudi povedal več o e, glasovanju v odboru Empel prejšnji teden. Zdaj pa se bomo samo na kratko osredotočili na pristojnosti odbora Libe pri tem dosjeju obstaja široko soglasje o glavnih temah tega poročila. Pri eni ali dveh točkah eh, je, bo še potrebna eh, razprava. Sektor in akomodacija. Eh, tukaj bi nekaj povedal od zadnje predstavitve tukaj v odboru. Sta smo se uspešno ukvarjali eh, s uspešnimi kompromisi s tema dvema te temama. E, tukaj gre predvsem za sektor turizma in pa e, vrtnarstva in poljedelstva. E, imeli smo pogajanja in posvetovanja s socialnimi partnerji. E, to je bilo pomembno tako za me kot za gospoda Koferatija. Poročevalci v senci so z nami e, dobro sodelovali in dosegli smo dober kompromis o tej temi. E, Torej, kako se bomo odločali o sektorjih, ki jih bomo vključili v uh, to temo in kako bodo vključeni tudi socialni partneri glede na stanitve. Uh, tukaj se omenjajo uh, dostojni standardi in tudi to smo dobro rešili. Um, enako kot tudi druge pogoje za sezonske delavce. Dosegli smo uspešen kompromis o tem. Potem glede uh, dolžine sezonskega dela, 6 do 12 mesecev. Razumemo, da države članice v svetu zahtevajo obdobje od 5 do 9 mesecev in si želijo več eh, fleksibilnosti. O tej temi si želim uh, slišati mnenje sveta, da nam eh, povedo, kako oni vidijo stvari, potem zaščita sezonskih delavcev, to smo vzeli zelo resno. Uh, uh, in pomembni so mehanizmi nadzora, o tem se strinjajo vsi poročevalci v senci. Uh, gre pa za mehanizme za zaščito sezonskih delavcev. Ne sme pa uh, pri tem priti do prekomernih bremen za podjetja. Še dve točki, o katerih še moramo razpravljati, obseg. Uh, in pa kriteriji za vstop. To sta zelo kompleksni temi za odbor Libe. Poročevalci v senci so trdo delali, ko so se trudili za uh, doseganje nekega soglasja. Torej obseg ali bomo uh, tu upoštevali samo sezonske delavce, ki odzunaj pridejo v EU ali uh, to zadeva še kakšno drugo kategorijo ljudi, tu smo prišli do zaključka, da obstajajo razlike v naših mnenjih in poročevalci v senci so se zelo trudili rešiti eh, te probleme. Eh, spoštujemo mnenja obeh strani in z veseljem bom odgovoril na vprašanja eh, o tem. Tudi kriterij za vstop, tudi tukaj smo si podrobno ogledali vse točke, tudi vodne navedbe. In te kriterije moramo uh, tudi zelo resno spoštovati, ko gre za to, kdo bo vstopil v EU, s tem so povezana politična sporočila, ki jih bomo poslali. O teh dveh področjih potekajo še intenzivne razprave. Uh, ta dva kompromisa sta še težavna in upam, da bomo do glasovanja januarja v odboru te teme rešili. Eh, glede preostalih zadev pa sem resnično hvaležen poročevalcem v senci, da smo skupaj dosegli široko soglasje. Mm, ta dva zadnja vidika pa moramo res vzeti resno in eh, tudi danes si želim slišati različna mnenja o tem. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa polsko predsedstvo. Najlepša hvala, predsedujoči. Prav tako želim se zahvaliti gospodu poročevalcu. Zelo tesno smo sodelovali na tem dosjeju, kajti gre za izredno pomembno vprašanje. Slišali smo od vas eh, redno o tem, kar delate v okviru sveta. Že smo imeli eh, tri srečanja o sezonskih delavcev in 2. decembra bomo imeli četrti sestanek, to bo zaključni sestanek in tudi zaključni sestanek delovne skupine. Eh, kar zadeva migracije, priseljevanja in priseljence. Kar zadeva dosedanje sestanke, zelo podrobno smo se pogovorili o vprašanju krajših, krajšega bivanja do treh mesecev in daljšega bivanja daljšega od treh mesecev, kajti to vključuje različne pravne režime. Včasih je zelo težko razločevati, kajti merila, ki zagotavljajo vstop v EU, vključujejo tudi socialni vidik in to so tista vprašanja, Eh, ki smo jih obravnavali tukaj v okviru odbora za zaposlovanje. Vendar pa v okviru sveta se o tem še nismo pogovarjali. Upajmo, da v petek se bomo na našem sestanku lahko osredotočili na tem vprašanjih in da bomo dosegli kompromis. Če tega ne bo, eh, bomo morali obravnavati to vprašanje na naslednjem, pri, naslednjem predsedovanju, to je dansko predsedovanje. Kar pa zadeva obdobje bivanja, je predlog sveta 5 do 9 mesecev, kot je kolega že povedal, gre za kompromisni predlog. Želimo, da uskladiti stališča različnih držav članic. Nekatere izmed njih eh, si želijo daljše obdobje kot sezonsko zaposlitev. Upam, da bomo lahko dosegli kompromis v zadnji fazi v okviru sveta. Pozdravljamo poročilo parlamenta v tej različici in imamo tudi dva meseca na voljo. Sedaj pa mogoče gospod Koferati eh, iz odbora za zaposlovanje. Hvala lepa, predsedujoči. Želel sem izrabiti to priložnost, zato da bi se zahvalil Klodu. in eh, istočasno se zahvaliti tudi poročevalcem v senci iz odbora Libe, eh, kajti zelo smo se prizadevali, da bi sodelovali z vsemi poročevalci v senci iz obeh odborov in to je nekoliko poglobilo in podaljšalo naše delo, vendar sem zelo navdušen nad izidi tega dela, nad našimi rezultati. V okviru odbora za zaposlovanje smo potrdili to poročilo in menim, da je to velik dosežek. In še bolj pomembno je to, da smo glasovali za te kompromise. Ti so precej obsežni, glede na to, da so bile udeležene skoraj vse politične skupine iz parlamenta. In eh, to nam je omogočilo priti do takšnega sklepa, za katerega menim, da je zelo pozitiven. Opredelili smo tisto, kaj pravzaprav pomeni enako obravnavanje in eh, kaj naj bi to pomenilo za delavce in za sezonske delavce v Evropski uniji. To, je delavc, to so tisti delavci, ki pridejo iz tujine za to, da nekaj časa ostanejo pri nas in delajo v nekaterih sektorjih, ki jih je Klod omenil. Prav tako eh, smo rešili eh, dokaj občutljivo vprašanje, nekoliko morda manjše vprašanje. Gre za določeno vrzel, eh, ki je posledica omejevanja, kar zadeva napotitev delavcev v tej konkretni določbi v direktivi o napotitvi delavcev imamo celo vrsto pogojev, ki so določeni in so enaki kot za sezonske delavce. Vendar pa se termin sezonski delavec ne omenja. Ljudje v takšnih situacijah se ne pokrivajo z tema dvema direktivama, Tisto, kar je pa nam uspelo, je to, da sezonskih delavcev ni mogoče napotiti za določena dela eh, v drugih državah članicah. In eh, po ocenah je videti, da delo zelo dobro poteka. In še zadnjo misel, ki sem jo slišal od komisije, je pogodbeni čas za sezonskega delavca. Na podlagi soglasja drugimi političnimi skupinami smo se zmenili, da bo to šest mesecev in ne šest mesecev od začetka do konca koledarskega leta, temveč šest mesecev od začetka pogodbe. Menimo, da je to najbolj boljša rešitev, kajti lahko jo je uresničiti v praksi. Nekateri želijo, da bi to obdobje bilo devet mesecev, vendar vemo, da sezonsko delo pravzaprav ne more potekati devet mesecev, kajti to v takšnem primeru ne bi bilo več sezonsko delo, to bi bilo nekaj drugega. Menim, da sezonsko delo ne more biti vezano od januarja do decembra, torej 12 mesecev. E, če nekdo, na primer, pride delati v hotel v času zimskih počitnic ali v božičnih počitnic, popolnoma jasno je, da bodo delali nekaj mesecev enega leta in morda še nekaj mesecev drugega leta. In zato je za njih popolnoma normalno, če delajo od novembra do februarja in to bi potem obsegalo in zajemalo dve koledarski leti. Vendar nima nikakršnega pomena, da bi pripravljali eh, dve različni pogodbi za eh, dve koledarski leti. Minimo pa, da eh, šestmesečno obdobje sezonskega dela lahko pokrije 12 mesecev od začetka pogodbe. Razumem, zakaj nekateri želijo devetmesečno omejitev tega obdobja. Če bi to storili, potem bi bilo precej negodovanja. Še enkrat eh, se zahvaljujem vsem tistim, eh, ki so tako pozorno delali na tem delu. Vprašanja, s katerimi smo se ukvarjali, so zelo zapletena in eh, ni bilo tako lahko najti rešitev, eh, ki bi ustrezala vsem, eh, če ljudje se slučajno s tem ne strinjajo. Sedaj bi lahko začeli z vprašanji, gospa Argentini. Hvala, predsedujoči. In hvala, gospod Morais, za vaše podrobno opravljeno delo in kompromisne predloge, ki ste jih obravnavali. V zvezi s tem je nekaj zadev, ki bi jih želela omeniti. V prvi vrsti gre za obseg in sicer kdo lahko dela v okviru direktive o sezonskih delavcih. To je sedaj predlog na mizi, kajti imamo prosilce za azil, ki čakajo na možnost opravljanja takšnega dela in zeleni bi pozdravili takšen predlog. Vse je odvisno od tega, ali države članice dovolijo prosilcem azila, da začnejo delati. In eh, če država članica eh, to dovoli, potem ne vem, zakaj ne bi lahko delali kot sezonski delavci. Mi pozdravljamo tak predlog. In še položaj nezakonitih priseljancev v določeni državi. In eh, to je tudi zadnja možnost, da zapustijo to državo z pokončno, če lahko delajo nekaj časa kot sezonski delavci. In to je ta predlog, ki ga cenijo zeleni. In to je še en način, kako lahko eh, poudarimo, da nezakoniti priseljenci pravzaprav potrebujejo alternativo za to, da lahko odidejo nazaj domov in da nekaj naredijo v času, ko prebivajo tukaj. In uh, naj še povem, da ta misel, da naj bi sezonski delavec podpisal nekakšen dokument na začetku njihove pogodbe in da potem napišejo, da dejansko obljubljajo, da bodo zapustili državo po koncu pogodbe, mi menimo, da to gre predaleč. Pogodba ima končni datum In ni potrebno prisiliti eh, človeka, da zapiše to, kar je popolnoma očitno. In to je nekaj, eh, kar bi mi lahko sprejeli kot pozitivno. In še vprašanje Evropske komisiji o dovoljenju v primerjavi z vizo vemo, da sedaj poteka razprava v svetu dejansko, kakšen dokument potrebujejo, če nekdo dobi začasno vizo in pride sem. To ne pomeni, da lahko dela, kajti začasna viza vključuje tri mesece, govorimo pa šestmesečno delo v dvanajstmesečnem obdobju, vendar pa dovoljenje ni potni dokument. Vidite, kakor da smo v situaciji catch 22 ali vsaj svet je v takšni situaciji zagati in zato bi želeli, da nam komisija pojasni ta novi problem, ki se je pojavil. Hvala lepa. Samo po sebi je očitno, da je eh, treba plačati sezonske delavce pod eh, minimalno plačo. Včasih ni to, samo pod minimalno plačo je pod človeško plačo. Eh, tudi pogoji delavcev iz toga, ki smo jim dovolili, da pred letom in pol tukaj delajo, ti pogoji so bili grozljivi. In grozljivo to še ni tista prava beseda, ki jo lahko označi te grozne pogoje, v katerih so delali. Ko govorimo o sezonskih delavcih, oni delajo po lokalnih schemah, eh, kjer jih plačujejo pod minimalno plačo. Eh, seveda, ko, za, eh, ko gre za delavce iz toga, tam so bili pogoji še pod vsakršno ravnijo. Sedaj pa, ko govorimo o brezposelnosti, ali je dejansko spremljivo, da eh, lahko eh, imamo brezposelne, če sezonske delavce zaposlujemo pod eh, pogoji, ki so pod minimalno plačo. Prav zaradi tega takšni goljufi kapitalisti si eh, želijo priseljevanje. Hvala, predsedujoči. Dovolite, da najprej povem, da je tudi tokrat Klod odlično opravil svoje delo. In zato menim, da bo ta direktiva zadovoljila vse politične skupine, sezonski delavci. Najprej, v svezi s tem imam dva dodatka, kaj te teme smo že obravnavali. In sicer, misel, ki je povezana s pogoji kat ali pod katerimi se plačujejo sezonski delavci, so nastanjeni. Te pogoje lahko izboljšamo če bo direktiva zagotovila spremljanje in opazovanje, kako poteka delo kadrovanja strani agencij in zaposlovanja strani agencij, kaj ti menim, da je glavni vzrok za takšne slabe pogoje za sezonske delavcev v tem, da jih v njihovi državi takšne agencije ogoljufajo in eh, jim obljubijo popolnoma drugačne pogoje dela. In eh, morda je to nekaj, kar ni v skladu z mnenjem v naši skupini. Menim pa, eh, da je to pomembno tudi za nove države članice, glede na krizo in pomankanje delovnih mest. Veliko delavcev si zelo želi, da bi delali kot sezonski delavci. V državah, ki imajo močno gospodarstvo. In zato menim, da bi to morali upoštevati takrat, ko podeljujemo takšna dela. Morda eh, bodo manje pla manj plačani za takšno delo, vendar je to boljša rešitev kot brezposelnost. Hvala lepa. Thank you, Mr. Papanik- Gospod Papanikolaou. Thank you, Mr. Chairman. I want for one more time to... Hvala. Gospod predsedujoči, še enkrat bi se želel zahvaliti gospodu Klodu Moraesu za upravljeno delo. Gre za zelo obsežno in uh, zelo plodno sodelovanje z njim. Uh, kaj ti gre za zelo težavno poročilo in težavno direktivo. In eh, ne gre za to, da bi čim prej zaključili to delo, gre za to, da bi uspešno to naredili. Klop eh, Morajs je dober v maratonu. Veliko smo se posvetovali v tem eh, času pogajanj imeli smo še en sestanek bre, pred tem sestankom tukaj. Želel bi se tudi zahvaliti kolegom iz odbora za zaposlovanje. Gre za zelo težko nalogo. Vsi imamo pred seboj rdečo luč in tudi ključne misli. Ne bom ponavljal stališča moje skupine. Želel bi samo poudariti vprašanje, nevarnosti zlorabe te direktive. E, menim, da je to zelo pomembna misel. Glede na vse te probleme, ki tarejo Evropo, e, še posebej kar zadeva nezakonito priseljevanje in e, politiko, ki jo moramo izvajati, zato da bi bili bolj učinkoviti, sedaj se pogajamo na področju azila Videli bomo, kakšni bodo izidi teh pogajanj in vprašanje sezonskih delavcev je s tem mi pogajanji tudi povezano. In eh, ob koncu vprašanje komisiji. Ali komisija in svet eh, menita, da bi odpiranje eh, začetnega predloga ljudem, ki že zakonito bivajo, v Evropski uniji, da je to eh, tista razsežnost, ki bi lahko sprejeli s to direktivo, naprimer, ali bi lahko povezali pravila za prosilce za azil v času ulaganja te prošnje in omogočili povezavo te razprave s predlogom, ki ga imamo na strani nekaterih političnih skupin v okviru te direktive in tega poročila. In naj še povzamem in povem, da smo zelo optimistični in da končno prihajamo do sklepa, Še enkrat bi se želel zahvaliti sekretarjatu in vsem kolegom za dobro sodelovanje. In, um, bali smo se, da bo to poročilo dosti težavnejše, vendar zahvaljujoč naporom poročevalcem eh, je delo olajšano v tem trenutku. Hvala. Sedaj smo slišali od eh, poslancev in sedaj je tudi čas, da se spet obrnemo komisiji in svetu. Gospa Schmidt. Najlepša hvala. Najprej bi se želela zahvaliti gospodu Morajsu in eh, Kofanatiju za upravljeno delo. Vsekakor gre to delo v pravo smer in je v skladu s cilji, ki smo jih pripravili v okviru tega predloga. Naj povzamem nekaj vprašanj, ki so bila zastavljena. Konkretna vprašanja v zvezi z Eh, dovoljenji, z vizumskimi dovoljenji. Ko smo pripravljali ta predlog, eh, smo menili za, za tiste, ki prihajajo za manj, na manj kot tri mesece, eh, so lahko pokriti šengensko vizo, tisti, ki pa pridejo za dlje kot tri mesece, morajo dobiti dovoljenje. V okviru razprav v svetu države članice želijo ohraniti dolgoročne vizume tudi za sezonske delavce in ne želijo, da so obvezane za izdajo dovoljen. Nekatere od razprav so povezane s šengenskimi vizumi in šengenskimi pravili v zvezi s tem, bi tudi to želeli pojasniti vendar nasplošno tisto, kar je pomembno tukaj, ni toliko sam dokument, eh, dogoročne, eh, dogoročne vizem ali dovoljenje. Pomembno je to, da sezonski delavci, ko pridejo sem, od prvega dne morajo uživati vso zaščito in eh, pravice, ki izhajajo iz te direktive. To je tisto, kar je zelo pomembno. Prvič je to tudi direktiva ki bo eh, zagotovila to zaščito od prvega dne, eh, kajti imamo tudi druge direktive, eh, ki pokrivajo takšne ljudi, potem, ko bivajo že tri mesece. Glede na to, da prihajajo sezonski delavci za krajši čas, želimo jih zaščititi od prvega dne. In zato, če so pokriti samo s kratkoročnim vizumom, je to nekoliko bolj zapleteno tudi govorimo o začasnih priseljencih, to so sezonske delavce, ki pridejo in odidejo. Ta pristop eh, upošteva tudi začasno naravo, kar pomeni, da se to odraža tudi na predlagani schemi pravic in zaščite. Gre tudi za zaščito družin, tudi to je treba upoštevati. Sezonski delavci so takšni ljudje, ki prihajajo od zune in zapuščajo unijo po nekaj mesecih. In eh, tudi o tem se bo veljalo še pogovoriti tukaj v parlamentu in v okviru sveta. Upam, da sem odgovorila na glavno vprašanje. Hvala komisije, tudi mi smo vsi ugotovili, da je zavesa padla. Svet gospa Skiva. Panie przewodniczący, tylko bardzo krótko odnosząc się do e, pytań. Hvala predsedujoči, zelo na kratko, kar zadeva vprašanja poslancev. Če govorimo o vstopu e, na ozemlje Evropske unije, kar je neodvisno od samega dejstva, ali ima ta zadevna oseba vizum ali kakšen drugi dokument, njegove ali njene pravice bodo popolnoma enake. Ne bomo delali nikakršnih razlik med različnimi pooblastili in dovoljenji. Potem še druga vprašanja so bila v zvezi s tem zastavljena? Tudi takšna, ki se niso pojavljala v razpravah v svetu, ta so povezana z drugo direktivo in zato bi raje to obravnavali nekje druge posločeno. Hvala lepa. Ali bi lahko gospod Moraj še kaj povedali ob koncu kot poročevalec? Eh, Želil bi se še opravičiti, ker sem tako pozno prišel in naj povem, da smo s poročevalci v Senci imeli zelo intenzivne pogovore eh, v zakulisju in eh, tudi Papa Nikolao in eh, gospa Sargentini je to že omenila. Glede na to, da smo zelo trdo delali, da smo prišli do teh eh, kompromisnih rešitev in eh, da upam, da bomo še dosegli določen napredek eh, pred januarjem. Hvala kolegom za. Eh, pomoč in eh, tudi eh, bi želel zaprositi eh, sekretarja, da posreduje mojo zahvalo drugim. Hvala, poročevalec, gospod Meraj, sedaj pa prehajamo proti koncu popovdanske seje. Prihajamo k kmalo k sestanku koordinatorjev, ki se bo začel čez nekaj minut, sedaj pa predtem še naj povem, da smo danes jutraj še vključili eno točko na dnevni red. Povabili smo našo kolegico gospod Vikstrom, da nam poroča o delegaciji, ki je šla eh, na Sicilijo od 24. do 26. novembra prejšnji teden in sedaj bo posredovala svoje poročilo odboru. Gospa Vikström, imate besedo. Hvala lepa. Eh, ko ste spustili zaveso, sem mislila, da bomo začeli z zabavnim delom eh, tega sestanka. Vendar temu ni tako. Sedaj bi vam želela na kratko povedati, kaj smo dosegli na Siciliji in Lampeduzu od eh, četrtka do sobote delegacija je imela deset članov in sicer za EPP Tanja Fajon, Rita Borsellino, Rosario Crocete, za socialiste in demokrate Judith Sargentini za zelene in GUE in jaz sem bila od Aldeja in tudi vodja delegacije. Naj povem, da še preden smo pripravljali ta obisk, smo se sestali s komisijo, s Frontexom, z italijanskim stalnim predstavnikom in tudi z predstavniki um, UNHCR in organizacije Rešite otroke. Naj na kratko predstavim nekatere rezultate našega obiska, na kratko samo nekatere. Najprej smo obiskali centro di identifikacione de expulsione. Gre za eh, centr za pridržanje v trapanju in to je ta prva slika. Kot vidite, tukaj gre za novo stavbo, eh, ki so jo odprli julija letos. In eh, to je najnovejša stavba za te namene zgrajena je kot centr za pridržanje in za mm, izgon. Lahko sprejme sto, eh, nekaj več kot sto ljudi, 117 jih je bilo, ko smo tja prišli, 170, 140 med njimi je pa zaprosilo za azil. Ni. Uh, um, mladoletnih in um, 90 odstotkov so tunizici. V sedmih dneh jih mora zaslišati odbor in uh, v, ume, vendar umestni čas, čas čakanja je en mesec, tako smo ugotovili. Ta eh, center je videti v zelo dobrem stanju, zelo učinkovito dela, ima strukturo zapora, in prisotnost prosilcev za azil eh, si želi izboljšanja. Glede na to, eh, da italijanski zakon ne dovoli, eh, da lahko lahko prosilci za azil odidejo v eh, prostor, ki je bolj odprte narave in ki bi bilo boljše, boljša stavba za takšno kategorijo prosilcev azila. Sedaj bi morda lahko spregovorila o nečem drugem. Ne, ne gledajte tega še. Prisluhnite, prosim. Potem smo šli v Karo, gre za odprt center v Trapanju za sprejem. Nimam slike iz tega centra za sprejem, gre za odprti centr za, za prosilce za azil, ki imajo možnost eh, svobodnega gibanja v času nekaj ur. 103 ljudi, lahko jih je pa 260, to je največja zmogljivost. Tam sedaj prebiva nekaj. Um, družin iz eh, Nigerije, Bangladeša, Pakistana, Gambije, nekaj Eritrejcev in nekaj Turkov je tam In tudi brez, eh, mladoletniki brez spremstva, takšnih tukaj ni, oni so v posebnih centrih. In ko smo obiskali ta center, smo ugotovili, da dejansko je potrebno prenoviti, kaj tem stranišča ne delujejo. In tudi videli smo 14 blasin na tleh, in tam, kjer prebivajo ljudi, prostor je izredno umazan, čeprav so ga čistili takrat, tisti dan, ko smo obiskali ta center. Kakorkoli pogoji niso preveč prijazni za ljudi in to nikakor ne moremo sprijeti v Evropski uniji 21. stoletja, tako ne moremo obravnavati ljudi. To je moja opomba. Sedaj naslednja slika, to, kar eh, tukaj vidite, eh, so ladje, ki so nasedle. Eh, to so v glavnem ladje iz Tunizije, ki so prišle v Lampeduzo. Kot veste, je situacija v zvezi s priseljevanjem v Italiji in posledično tudi v Evropi. Uh, Takšna situacija ni mogoč obravnavati, ne da bi omenili Lampeduzo. Gre za majhen otok južno od eh, Sicilije, ki je bližje Tuniziji kot Siciliji. Gre za vrata v Evropo za celo vrsto priseljencev, eh, ki prečkajo Sredozemsko morje na čovnih zato eh, v želji, da poiščejo boljše življenje. In 80 Eh, jih je bilo tukaj. Eh, prišli so v to pristanišče, smo, en dan preden smo mi prišli. Od začetka leta 2000 eh, je ta val se povečeval, dokler Italija in Libija se nista sporazumili, da bosta vračali te priseljence v Libijo. In še drugi priseljenci iz drugih držav, ki prihajajo sem. Šlo je za zmogljivost 850 ljudi v Lampeduzi, vendar veliko krat lahko govorimo o velikih neči. Gre za 2000 priseljencev, ki so tukaj spali v slabih pogojih. In eh, po arabski pomladi je prišel novi val priseljencev na Lampeduzo in več kot 35 tisoč priseljencev je prišlo na Lampeduso in eh, pred eh, avgustom 48 tisoč priseljencev. In eh, dva in pol krat več priseljencev se nahaja v teh centrih. Takrat so zažgali priseljenci ta center in eh, zbežali in se pomišali z lokalnim prebivalstvom. Frontex je potrdil informacije, po katerih eh, je libijski režim eh, Tunizice, ki so se vračali po tem sporazumom, bodi si so morali se bojevati proti upornikom ali so morali iti nazaj na čovne in uh, z orožjem so jih prisilili to storiti. In eh, vsekakor je to vplivalo eh, pri bojih. Center v Lampeduzi vsebuje sedem stavb, eh, tri so pisarne in štiri spalne zmogljivosti. In ta ogen je uničil, požar je uničil eno od teh spalnih zmogljivosti, pa 55 eh, stavb je pa ostalo eh, neprizadetih. Ne glede na vse to, je center sedaj zaprt, glede na to, da so italijanske oblasti objavile, da Lampedusa ni več varna za priseljence, ne za eh, ribiče. In sedaj je to edino pristanišče poleg Tripolija, ki je objavljeno za nevarno v sredozemlju. In kar zadeva reševanje, Potrebujemo eh, skupno rešitev na ravni EU. Vemo, da eh, takšne operacije reševanja pomenijo, da bi morali iti na Sicilijo, to pa zahteva dodatno, dodatni čas. Situacija je povzročila kritike med eh, nevladnimi organizacijami in mednarodnimi organizacijami in tudi med crkvami venimi dostojanstveniki eh, ti iz Lampeduze in eh, oni se ne strinjajo s, z takšnimi pogoji v tem nevarnem pristanišču. Že sem povedala, da je v centru za pridržanje eh, veljala velika gneča in to se je zgodilo pred septembrsko krizo. In tudi mi smo reagirali na takšno gnečo. In eh, glede na to, da so se bali, da jih bodo poslali nazaj, menimo, da bi si morali to bolj poglobljeno ogledati. Can... Zato o Lampedusi ali migracijah nikoli ne moremo govoriti, ne da bi omenili Lampeduso. Tukaj vidite par čevljev. Nekdo je pustil zelo jasno sled, ampak Lambedusa je sedaj zaprta. Razpravljati moramo o tem, ali potrebujemo center za transferje. Dobro, to je konec z Lampedusu, sedaj pa ukrepi EU, skladi sredstva in tudi Frontex. To je slika iz krščanskega centra. Centr se imenuje Upanje in dobrodelnost. Vidimo lahko, kako sta družba in prostovoljstvo prisotna na Upalermu. Mislim, da je to lep znak, mislim, da Sicilija lahko vzor za preostanek Evrope, ko govorimo o prostovoljnem delu in dobri volji. na splošno je slika sicer zelo negativna. Dobro, sedaj pa ukrepe Evropske unije. Evropska unija je v okviru sklada za solidarnost za obdobje 2009-2011 dala na razpolago 190 milijonov evrov. Poleg tega so zagotovili dodatnih 18 milijonov evrov za nujne ukrepe, zato da zagotovijo prevoz iz Malambeduze na kontinent. Frontex je začel izvajati te operacije 20. februarja, operacija Hermes. To stane približno 20 milijonov evrov, 20 je tudi gostujočih uradnikov in en portugalsko letalo za nadzor Lampeduse. Sedaj je teh uradnikov manj in Frontex usklajuje dejavnosti na morju. Frontex ne koordinira operacije vračanja, podpi, podpiral je le nekaj operacij vračanja v Nigerijo. To je bilo zelo eh, kratko, sedaj pa bom na kratko pripravila zapisnik našega obiska, vmes pa prosim komisijo Frontex, mednarodne organizacije, italijanske oblasti in nevladne organizacije za pisne prispevke in nekaj pojasnitev v zvezi z vprašanji, ki sem jih nakratko opredelila, kajti želim, da bi naš zapisnik bil čim bolj natančen in da bi naš odbor bil v celoti obveščen. Sedaj pa se obračam delegatom in delegatkam te misije. Misija je bila zelo zanimiva in zelo plodna. Zahvaljujem se vam vsem za vaše delo in zahvaljujem se vam za to, kar smo dosegli. Mislim, da smo zelo dobro sodelovali. Če ima kdo še kakšno vprašanje, bom nam z veseljem odgovorila. Thank you, Mrs. Wikstrom. Hvala lepa, gospod Wikstrom. Hvala za predstavitev in opravljeno delo. Vidim, da se dvigajo roke. Mislim, da lahko začnemo z razpravo. Gospod Busutil, izvolite. Thank you, Mr. Chairman. Well, Hvala lepa, gospod predsednik. Želim se zahvaliti Cecili za izjemno zanimivo predstavitev. Mislim, da je natančno predstavila to, čemu smo bili priča v Siciliji in na Lampeduzi. Res je, izkušnja je bila zelo zanimiva, obenem pa tudi zelo čustveno nabita nismo videli le migrantov, ampak tudi delo tistih, ki delajo z migranti. Strinjam se z njo. Obisk krščanskega centra, ki se imenuje upanje in dobrodelnost, je bil zelo dober. Biađo Conte ga vodi in res smo bili ganjeni. Sam tega ne bom nikoli pozabil kar zadeva Lampeduso, kot Cecilija Wikström sem tudi sam bil presenečen, ko sem od predstavnika Frontexa slišal, da je zadnja ladja, ki je prispela na Lampeduso iz Lidi, Libije, prispela 17. augusta. To se je zgodilo 17. augusta. To je enak teden, oziroma tisti teden, ko so uporniki osvobodili Tripolis. Ti uporniki sedaj uh, vodijo državo in to ne more biti na ključje. Mislim, da je to še dodaten dokaz tega, kar smo dolgo sumili, namreč, da je Gaddafijev režim izsiljeval Evropo z vprašanjem migracije mislim, da je zelo dobro, da se je to sedaj končalo. Če tudi pot iz Libije do Evrope po morju ostaja nezakonita in zelo nevarna. Samo let je utonilo na stotine ljudi. Odgovor tistim, ki potrebujejo zaščito, ni to, da jih prisilimo, da stopijo na ladje in tvega svoje življenje, ampak da to storimo drugače. Prosite me, da sklenem. A niste? V redu. Uh, well, uh, I, I will stop there. It... Bom vseeno končal. To je bilo zelo zanimivo, namreč. Zelo zanimivo je bilo slišati, da od 17. avgusta ni bilo več uh, eh, ladje iz Libije. Ladje so prihajale od drugoč, naprimer iz Tunizije, ampak to lahko zlahka rešimo s tunizijskimi oblastmi, še posebej sedaj, ko je Tunizija dobro na poti k demokraciji, kajti to lahko spremljamo v novicah. Hvala. You, no, is... Hvala lepa, gospod Bosutil. Mislim, da ste dobro opozorili vse nas, gospa Vikstrom, ko ste poročali o tej delegaciji. Mislim, da je zelo zanimivo, da nobena ladja več ni prišla na Lampeduso od tega datuma oziroma iz Tripolisa, torej iz celotne Libije. Do danes, torej od 17. avgusta do danes, Torej, nobena ladja iz Libije. Ali to drži? Sedaj ima besedo gospod Kročeta. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaliti se želim vodji delegacije mislim, da je pokazala, da je odlična oseba, ne samo v smislu poročila, ki ga je pripravila, ampak tudi zato, ker je zelo zagnana, ima zelo veliko energije in morda je celo utrujajoče, če se podamo na delegacijo in tri dni uživamo samo sendviče. Za me je to naprimer utrujajoče, potem potrebujem nekaj časa, da spet pridem k sebi, ampak vsekakor je bil to zelo zanimiv in razburljiv obisk. Zelo zanimivo je bilo srečati vse tiste, ki sodelujejo pri tem na terenu. Mislim, da je to bila res izjemna delegacija iz več razlogov. Udeleženci te delegacije niso bili samo poslanci, ampak tudi ljudje, ki smo jih srečali in njihove zgodbe. Srečali smo se s predstavniki oblasti, govorili pa smo tudi s tistimi ljudmi, ki so dejansko prišli preko morja. Ne moramo reči, da je Lampedusa ne varna, tako so jo razglasili, ampak mislim, da temu lahko nasprotujemo. otok oziroma pristanišče z dolgo zgodovino sprejemanja ljudi iz vseh krajev, ne moremo kar tako razglasiti za nevarno. Trenutne razmere v Lampeduzi so kakršne so. Zato, ker so se stvari do neke mere spremenile v določenih državah, v Tuniziji na primer, pa smo bili priča nemirom v Gavsi na jugu Tunizije, v Sidozidu. Libija nikakor ni država, ki bi ta trenutek lahko bila uvrščena v kategorijo mirnih držav, še vedno potekajo napetosti med različnimi verskimi skupinami in zadeve so še v teku. Videti pa moramo, da se lahko masovne migracije v prihodnosti vrnejo, ne glede na to, da se ta trenutek to morda zdi nekoliko manj verjetno. Mislim, da bo Lampedusa vedno vključena v to. Vedno je bila vključena in vedno bo. Morda se pogoji spremenijo, govorimo o nezakonitem priseljevanju, o tajnem priseljevanju, skritem priseljevanju, kakorkoli že, ampak ta otok je tako blizu eh, italijanski obali, libijski obali, da bo vedno igral zelo pomembno vlogo. Čisto običajno in normalno je, da je to prva točka vstopa za ljudi, ki poskušajo vstopiti v Evropo. Kar zadeva pogoje v centru, mislim, da potrebujemo dodatna sredstva za to, da se zadeve tam izboljšajo, da se situacija popravi. Strinjam se, kar smo slišali. Ehm, v nekaterih primerjih so razmere res nespremljive. 250 ljudi je v centru in dejali so, da razmere niso spremljive. Slišali smo pritožbe o hrani, o temperaturi, o pogojih, o stikih s policijo in tako naprej. V trapanju smo imeli enotno mnenje o tem. To je nekaj, kar bomo posredovali italijanskemu ministru za notranje zadeve. V zvezi z centrom v Trapaniju mislim, da lahko povem, da se lahko marsikaj naučimo. Več je vrzeli v trenutnih direktivah, naprimer pravica do obveščenosti za priseljence. Tukaj govorimo o splošnem vidiku. imamo dobre sodobne centre, ampak nimajo niti televizije. Odbor Libe bi morda lahko kaj storil na tem področju, morda bi jim lahko kupili televizijo, toliko nas a, ne bi stalo oziroma ne bi nastalo veliko, to bi bila pa tudi lepa gesta, če bi to zagotovili ljudem v centru in še nekaj v zvezi s pravico do obveščenosti. To vključuje tudi pravico do eh, pravnega svetovanja. To zajema tudi italijanska zakonodaja, zanima pa me, ali ne bi bilo dobro, če bi poskrbeli, da je obvezno zagotoviti sezname organizacij, ki pomagajo migrantom, zato da bodo takoj, ko prispejo na otok, vedeli, kam se lahko obrnejo po pomoč. Pravna pomoč je brezplačna v Italiji, zato nobenega razloga ni, da tega ne bi storili. In še nekaj, kar moramo upoštevati, zato zadeva prakse za prošnjo za azil. Če se prošnje zavrnejo, potem ljudje pogosto poskušajo izginiti, ampak ko govorimo o otrocih, ki prispejo, ko so stari 12 in morda včasih 6 let prebijajo v italijanskih centrih, tukaj moramo nekaj storiti, kajti potem poskušajo pobegniti ali poskušajo izginiti, ampak to ni rešitev. Poskusiti moramo najti trajnostne rešitve za to vprašanje migracij. In še nekaj, kar zadeva tajno priseljevanje ali skrito priseljevanje, to moramo uh, rešiti ko sem zadnjič obiskal Lampeduso, me je še nekaj presenetilo. Namreč tisti v Lampedusi so nosili ista oblačila, kot s katerimi so prispeli v centru Trapanijo, ko sem govoril s tistimi, ki so bili tam in jih vprašal, odkot so dobili oblačila, so dejali, da so jih dobili iz smeti. caritatevoli eh, eh, portano i vestiti. Dobro, ne ravno iz smeti, ampak iz zbi- kontejnerjev za zbiranje oblačil, kamor uh, državljani odložijo oblačila in jih potem dobrodelne organizacije razdelijo. To je nespremljivo. Mislim, da ne moremo kar dovoliti, da bodo ljudje dobili oblačila zaradi širokogrudnosti dobrosrčnih državljanov. Ti ljudje so ljudje, niso zaporniki, ampak so prosilci za azil. Zagotoviti moramo minimalne standarde za njih, telefonske klice. Oni imajo človekove pravice in imajo pravice kot migranti. Zato, ko bodo enkrat oziroma ko enkrat prispe v Evropo, moramo poskrbeti, da bodo imeli ustrezen življenski slog, ki nas ne bo osramotil. Hvala lepa, sedaj pa gospod Gönc. Čisto na kratko. Zelo sem vesela, da imamo to dodatno točko na dnevnem redu. Žal se delegaciji nisem mogla pridružiti veliko smo imeli vprašanj, nismo dobili odgovorov na vsa vprašanja, ampak imeli smo dostop do zelo veliko informacij in podatkov, tudi civilna pobuda tam na lokalni ravni je zelo močna. Po drugi strani smo odslišali tudi, da od 17. augusta ni bilo več ladi. Mislim, da to lahko uporabljamo kot precedens. To je zelo pomembno za vse nas, da nismo del teh delegacij oziroma da smo del de, teh delegacij, da smo si lahko ogledali fotografije in da smo dobili dobro podobo tem, kakšno je stanje. Hvala. Gospod Kolina. Hvala lepa, gospod predsednik. Skupaj z samenom Busutilom sem ljudsko stranko prosil, da se udeležim delegacije pri obisku na Lampedusi in drugih centrov. Moj namen je bil pridobiti specifične informacije. Strinjam se z gospodom Kročeto, da je to bila prava misija, pravi obisk. Mislim, da smo izpolnili svojo nalogo. Slišali smo ljudi, slišali smo njihove zgodbe. Toliko ljudi je povedalo, da si želijo dobiti ustrezno zaščito. In v nekaterih primerjih so poskušali začeti novo življenje. Mislim, da je to zelo dobro organiziran obisk. Eh, bil in da se je delegacija res izkazala, kako se je izkazal tudi sekretarjat. V določenih primerjih lahko sicer obravnavamo postopke, ki se zahtevajo od tistih, ki so v centrih za pridržanje in vidimo, da so Eh, dobe čakanja za pridobitev odgovora zelo dolge in ljudje preprosto ne morejo kar ostati na Lampeduzi. Gospod Vikström je vodja delegacije. Delegacija je sicer zaključena, ampak Lampeduso sem obiskal zato, ker ljudje tam lahko porabijo oziroma preživijo le 48 ur, potem pa jih je treba preseliti. Strinjam se z italijanskimi oblastmi, ki zahtevajo, da se pristanišče spet a, razglasi za varno, zato da oziroma ko bodo izvedena popravila. Bili smo v Italiji in gospod Kročeta je bil tam, ni več med najmlajšimi, zato je včasih težko slediti mm, vodji delegacije. Gospod Borselino, nisem vas omenil, govoril sem le o gospodu Kročeti. Veliko smo videli in veliko smo se tudi naučili. Gospod predsednik, obiskali smo dva centra, center za nujne primere in drugi center. Med tema dvema centroma prihaja do stikov. Morda bi lahko poskusili poskrbeti, da bosta ta dva centra skupaj z gospod Sarčentini, gospod Borselino, gospodom Busotilom, gospodom uh, Matero in drugimi, da bi vsi ti centri dejansko lahko imeli korist, če bi izvajali tam pilotne projekte. Uh, na osnovi partnerstva z drugimi državami članicami. Imamo tisoč migrantov v enem centru in še 12 tisoč, ki, pot, ki potrebujejo nujno pomoč. Morda bi bilo koristno, če bi skušali zagotoviti neko celovito raven storitev. Če si pogledamo, kakšne so razmere v Italiji, glede na to, da imamo tehnično vlado. Nam bo morda uspelo zagotoviti boljše stike na ravni ministra za notranje zadeve. Opozorim vas, da bi sedaj že morali začeti s sestankom koordinatorjev, zato prosim vse preostale poslance, ki želijo spregovoriti, da Ne, bi bili predolgi. Hvala, gospod Trianta Filides. Hvala lepa. Ni mi treba ponavljati tega, kar smo že slišali. Zahvaljujem se Ceciliji Wikström. Podala nam je zelo temeljito razlago. Mandiga. Nekaj, kar so nam povedali prebivalci Lampeduze in to se nam zdi zelo zanimivo. Prvič rečeno je bilo, da bi točka na Lampeduzi morala biti neka tranzitna točka. To bi moral biti kraj prehoda, torej tranzita. Eh, tam se zagotovi ljudem prvo pomoč, se jim da prve informacije, potem pa se jih pošle v specifične centre. To se nam zdi zelo pomembno. Potem pa druga točka. Tu gre za to, da je bilo pristanišče v Lampedusi označeno za nevarno. Tukaj imamo tisočletno tradicijo geografsko, se Lampedusa nahaja na pomembni točki v sredozemlju in eh, ljudje, ki pridejo iz Afrike, eh, prvič eh, pridejo na Lampeduso in tam mora biti pristanišče varno. Gospod Čelili, izvolite, prosim, bodite kratki. No, nesere. Hvala lepo. Se opravičujem za to, da se nisem udeležila te delegacije, ampak razmere na Lampedusi poznam, zato ker sem skupaj z Rdečim križem in organizacijo Rešimo otroke obiskala Lampeduso, to je bilo marca. Takrat je bila zadeva najbolj kritična. Želim pa povdariti naslednje. Ta odbor je skupaj z gospodom Jakolinom predstavil pilotni projekt, ki ga je Evropska komisija izbrala. O tem bodo glasovali v četrtek o glasovanju o proračunu in ta projekt je namenjen mladoletnikom, otrokom. Ta predlog izhaja iz tega, kar smo videli na Lampeduzi na lastne oči. Seveda so pomagale tudi nevladne organizacije, zato je odbor že pripravil pilotni projekt. To sem želela poudariti. Hvala, gospa Borselino. Prosim vas, da ste čim krajši. Hvala lepa. Omeniti sem želela le par točk. Center v Lambedusi ni popolnoma neuporaben. Eno krilo je sicer pogorelo, drugo krilo je poškodovano, ampak to tako ali tako nikoli ni bilo mišljeno kot trajna zgradba, zato sem prepričana, da je to mogoče popraviti. Vendar to je treba storiti z nalogo tega centra v mislih. Centr naj bi bil namenjen tistim, ki bodo tam ostali le 48 ur. Namesto tega pa je prišlo do zelo velikega pritoka ljudi v kratkem časovnem obdobju. Namesto, da bi jih prepeljali v druge centre, ljudje potem dejansko ostali tam. Če si ogledamo delež prebivalcev Lampeduze in število eh, priseljencev, potem vidite, da so tukaj prava uh, vprašanja, ki jih moramo rešiti. In še nekaj se mi je zdelo zanimivo. Ladje so prispele, zapustiti pa otoka niso mogli, zato ker je bilo vreme slabo. Zdi se mi, da je to zelo zanimivo, kajti julija in augusta je vreme na Siciliji običajno zelo dobro. Ne vem, ali je to res ali ne. Mislim, da tega nujnega premjera nismo ustrezno izkoristili. Drugih prihodov ni bilo, razlogov je lahko več, naprimer slabo vreme, lahko tudi ovira uh, prihode ladi ali pa da ladje odhajajo kam drugam, naprimer, kakor tista ladja, ki se je potopila pri otoku Brindisi in tam je zelo veliko ljudi tragično preminilo. Lahko bi rekli, da v nekaterih primerjih ti centri niso dobro vodeni ali da celotna operacija ne poteka dobro, ampak nekatera območja tam so zelo lepa ena zgradba je bila zgrajena za ameriške vojake in problem je, da so to sicer lahko čudoviti kraj in zgradbe, ampak njihovo vodenje je še vedno zelo pomankljivo. Kolikor vem, so informacije v zvezi z enim centrom takšne, da zadruga, ki ga vodi, počasi tone upravne težave. Zanima me, koliko vsak prebivalec centra stane prebivalcem Lambeduse vsak dan. Mislim, da bi sedaj morali biti v stanju to analizirati in ugotoviti, zakaj ljudje prebijajo tam 8 ali 9 mesecev. Na koncu se želim zahvaliti lokalnim pomorskim oblastem za delo, ki ga upravljajo in za vse ljudi, ki so jih rešili včasih tudi v zelo resnih pogojih in zahvaljujem se jim za dobrodušno naravo, da upravljajo svoje delo. Hvala lepa, gospod Vikstrom, želite podati zelo kratek komentar. Da, samo želim podati zelo kratek komentar. Res je, veliko nadaljnega dela nas še čaka, vsakega od nas. Določene nejasnosti so bile, ki jih moramo preučiti in, kako sem že povedala v svojem kratkem uvodu, v svoji kratki predstavitvi, bomo to storili postopoma, zato da poskrbimo za bolj vse vsega je vče razumevanje razmer tam. Hvala lepa Tanji za slike, ona je bila fotografinja. Hvala lepa Helen Marije iz sekretarijatu. Iz sekretarijata vi dve sta moje junakinji. Hvala lepa političnim svetovalcem za udeležbo, za sodelovanje, to je bilo zelo lepo in zahvaljam se tudi vsem kolegicam in kolegom za junaško udeležbo. Na začetku smo dejali, dobro, ta urnik je tako tesen, da se bomo morali veliko zadevam odpovedati. Dejansko smo se in skupaj smo imeli zelo plodno delegacijo. Hvala lepa še enkrat. Oh, no. leave, before... Preden zapustite dvorano. In sedaj smo pri zaključku seje, sedaj bo sestanek koordinatorja, ampak želim, da se v zapisnik nekaj vključi. Junija 2009 sem bil izvoljen sam. Prvič sem evropski poslanec in v veliko čast mi je, da sem bil izvoljen kot predsednik odbora. Računam na dobro sodelovanje vseh od vas, ampak računam tudi na dobro voljo